poročilo Svinburn o um, pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij in poročilo gospoda Gualtierja o zbiranju statističnih informacij strani Evropske centralne banke. Oba govorca dobite po 4 minute. Najprej poročevalec Gualtier, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar parlament. Tu sodeluje v postopku posvetovanja in prosili so ga, da predstavi svoje stališče glede uh, tega predloga o spremembi uredbe, s, kateri, s katero bi ECB omogočili, da zbira statistične informacije predlog temeli na novem sistemu bančnega nadzora, ki eh, daje ECB nove pristojnosti in zato lahko ECB uh, eh, zbira podatke. Ko bomo sprejeli eh, to priporočilo, bo lahko ECB zbirala statistične podatke na enak način, kot to počnejo nacionalne centralne banke ko izvaja nadzor. ECB bo tudi lahko posredovala zaupne podatke nacionalnim organom, ki so pristojni za nadzor finančne stabilnosti, pa tudi evropskim organom, ki so pristojni za finančni nadzor. S tem bo tudi izvajala svoje pristojnosti in obveznosti novembra je Ekon sprejel uh, poročilo, s katerim podpira uh, to, uh, ta predlog. In odbor Ekona si želi boljšo, boljši prenos podatkov in boljšo varstvo uh, podatkov. Imamo predlog spremembe glede mehanizma glede tega, kako mora ravnati eh, nadzorni organ, ko sprejme določene zubne podatke in kako jih mora zavarovati. Odbor Ekon je predstavil še določene predloge sprememb, ki o, okrepijo predlog glede ECB zlasti. Želi, želimo povečati transparentnost strani ECB. ECB bi morala razkrivati eh, kakšne so zahteve glede poročanja. Poleg tega je tudi treba razširiti zbiranje podatkov in torej eh, tudi, ko gre za grobe podatke, ki jih je treba še obdelati. Ko gre za sankcije, želimo jasno ločevati med eh, namernim, med, med namerno zvaravo podatkov, podatkov ko želi nekdo zlorabiti podatke in nenamernim. In tudi tu je zelo pomembno načelo sorazmernosti. To je del širšega okvirja, ki bo razširil vlogo in naloge ECB znotraj Evropske bančne unije. In upam, da bo parlament sprejel priporočila Ekona in upamo, da bo tudi svet lahko čim prej sprejel te določbe. Uh, dosegli smo veliko soglasja glede tega poročila in zato bi se zahvalil poročevalcem v Senci. Tu je tudi dodatna spodbuda svetu, da uh, upošteva priporočilo odbora Ekon. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Swinburne. Največ 4 minute, izvolite. Chairman, Gospa Svimbrn. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej bi se zahvalil Johanu von Overhartu, ki je opravil odlično delo pri, pri, pri oblikovanju tega poročila, kasneje pa je odšel, ker je postal belgijski finančni minister. Sama sem želela nadaljevati njegovo delo. Hvala tudi poročevalcem v senci iz vseh uh, političnih skupin za njihovo sodelovanje pri tem poročilu. No, prišlo je do določenih razhajanj, vendar mislim, da eh, se lahko vidi dobra volja in upam, da bo se to tudi nalivalo jutri v glasovanju. In mislim, da smo tu res eh, bistveno spremenili vlogo ECB. ECB sedaj dobiva eh, možnost nadzora največjih bank v evromočju. In tudi države, ki niso v evromočju, lahko sodelujejo v skupnem mehanizmu nadzora. In bančna unija je dejansko spremenila vlogo in naloge ECB-ja. ECB mora biti neodvisen, ko gre za politične vplive, vendar pa je nujno, da ECB kot nadzornica bank je odgovorna. V prejšnjih eh, trialogih je parlament želel vključiti uh, več načel transparentnosti glede delovanja ECB. Uh, pogosto so nas zatrli, vendar smo marsikaj dosegli zlasti, ko gre za posedovanje informacij. Za nas parlament je nujna uh, odgovornost do javnosti in pri tem poročilu sem želela nadaljevati v tem duhu in sem kjerkoli sledala vključila odgovornost in transparentnost. Pri osnutku tega poročila je pisalo tako, da se lahko ECB odločila ali bo objavila, uh, ali je sprejela neko sankcijo ali ne. To je torej ECB je bila tista, ki se lahko odločila, ali bo to razkrila ali ne. No, sama pa vidim, da je včasih potrebno, oziroma da včasih je treba, da ne uh, objavimo tega, da so nekomu naložili sankcije, ker bi to lahko eh, vplivalo na delovanje banke, vendar to ne sme biti pravilo. Običajno bi moralo biti to tako, da se takoj objavi sankcija. Um, mislim, da to, da je nekdo na prvi strani časopisa lahko škoduje ogledu neke banke. Zato menim, da je dobro, da smo prišli do tega kompromisa, eh, ki pravi, da imamo triletno, eh, triletni rok, v katerem mora ECB razkriti, da je eh, kaznovala neko banko. No, nismo pa mogli najti kompromisa glede enega področja. Sama verjamem v. Eh, koncept, da je nedožno, dokler se mu ne dokaže krivda. In eh, sankcija je lahko povezana tudi s tem, da je kdo eh, zgubil gled. In zato se mi zdi logično, da če se nekdo pritoži, potem lahko omogočimo daljše obdobje, preden se o tem piše v javnosti. Zaradi izgube ogleda lahko banka izgubi uh, veliko denarja, na no, vse zadnje pa se lahko sankcije kasneje tudi razveljavi pri tožbenem uh, eh, postopku. In mm, mislim, da moramo vsem tem razmišljati in upam, da bo večina. Je, političnih skupin v Evropskem parlamentu lahko eh, podprla eh, centralističen pristop povečane transparentnosti. Kar zadeva poročilo Gualtieri, tu nimam kaj veliko dodati, kajti kakovost eh, regulacije je vedno odvisna od kakovosti statističnih podatkov, ki jih imajo na voljo nadzorniki. In če imamo dobre podatke, imamo lahko dober nadzor. Tako da upam, da boste jutri podprli obe poročili. Hvala. Hvala. Sedaj pa za komisijo, Lord Hill. Tri minute, izvolite. Well, grateful, uh, ah, Hvaležen sem, da imam možnost, da se pogovarjamo o sankcijah, ki jih lahko nalaga ECB in o zbiranju statističnih podatkov strani ECB. Hvala objema poročevalcema uh, za obe poročili sankcije potrebujemo, saj bo tako ECB lahko izvajala bančno zakonodajo. Torej komisija popolnoma podpira priporočila ECB. Sankcije lahko imajo finančni vpliv na banke, lahko vplivajo na njihov ogled in zato moramo imeti tu jasna, dosledna pravila, ki zagotavljajo pravno varnost. Komisija nima uh, resnih pomislekov glede priporočila ECB in nimamo pomislekov glede mnenja EU. Evropskega parlamenta. No, naša pravna služba pa je gotovila dve nedoslednosti glede priporočil ECB in priporočil Evropskega parlamenta eh, na eni strani in skupnega nadzornega mehanizma na drugi strani. Vprašanje pravne podlage. Torej, uh, vprašanje tega, ali eh, lahko ECB eh, izdaja sankcije eh, le na podlagi svoje zakonodaje ali tudi na splošno evropskega pravnega reda. Potem vprašanje obrana, objave sankcij. Vprašanje, ali lahko ECB kasneje. Eh, to objavi. Morda šele potem, ko je končan morebiten pritožbeni postopek. Razumem, zakaj si nekateri eh, želijo, razumem tudi, zakaj bi ECB želeli imeti tu večjo diskrecijsko eh, pravico. Vendar potem imamo um, pr kolizijo pravil, saj v skupnem nadzornem mehanizmu piše, da ECB mora objaviti um, to, da je za neko sankcijo. Torej, to vprašanje moramo razrešiti. Bomo sodelovali s svetom parlamentom in ECB tako, da bomo eh, lahko zagotovili, da bo ECB lahko uh, uspešno izvajala in nadzirala uh, izvajanje evropskih bančnih pravil. Torej, mi uh, pozdravljamo predlog uh, ECB glede zbiranja statističnih podatkov in uh, predlogi sprememb bodo omogočili prenos eh, zaupnih statističnih informacij med vsemi nadzornimi organi in to bo tudi minimiziralo breme poročanja, tako da bomo torej podatke zbirali le enkrat. Torej, mi pozdravljamo poročilo Evropskega parlamenta in se strinjamo z stališči Eh, odbora Ekon glede zaupnosti podatkov in smo veseli njihovih predlogov glede tega. Hvala, točno tri minute, čestitke. Zdaj pa gospod Balc, dve minute za skupino ELS. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Skupina ELS seveda pozdravlja današnjo razpravo gre za to, da jasno določimo pristojnosti ECB, to velja tako za statistične podatke, kot tudi za nalaganje sankcij. ECB in SSM morata delovati v skladu s pravili. Ekon je svoj, svoje stališče že pripravil in uh, upam, da bodo poslanci nam izkazali zaupanje. Kar zadeva statistične podatke, ECB mora poskrbeti, da bodo zaupne podatke ostale zaupne, kot ELS. Imamo pomisleke in sicer v zvezi s tem, kako, obs, kakšen obseg podatkov lahko zahtevajo. Sorazmerje je treba upoštevati, ne smemo segati predaleč in ne smemo zahtevati preveč, naprimer, od manjših ali večjih inštitucij. Prav tako moramo preprečiti, da ne bomo imeli preveliko načinov poročanja. Potrebujemo jasne strukture in uh, zbiranje ter ocenjevanje podatkov mora potekati tako, kot je treba. To, kar smo sklenili v direktivah, moramo upoštevati in ECB mora prav tako to tudi izvajati. To velja za področje uporabe, kot tudi za zbiranje podatkov. Pri sankcijah povdarjamo, da je sodelovanje z nacionalnimi organi ključnega pomena, ECB in SSM, sta odvisni od zaupanja in verodostojnosti. Poleg tega želim opozoriti tudi na mednarodno komponento. Govorimo naprimer o ustreznem sorazmerju med sankcijami. Odbor Ekon je rekel, da bi morali imeti mednarodno izmenjavo mnen na to temo. Hvala. Dobro, vse uspeja. Hvala. Gospod Mavrides za skupino SND dve minute. Thank you. Hvala. Sprememba uredbe eh, o poblastilih ECB za nalaganje sankcij je namenjen to, da bi delovanje ECB usklajeno z skupnim nadzornim mehanizmom. No, poblastila so se razširila zato, da bi imeli uh, skladne pristojnosti uh, eh, ECB-ja pri svojih nadzornih nalogah. V odboru Ekon je naš predlog svet sta namenjen temu, da bi se predlog izboljšal glede naslednjih področji. Prvič, ECB mora delovati na, na podlagi enake obravnave v kreditnih institucij in ne sme diskriminirati nobene države članice. Drugič, določa, da obdobje za nalaganje kazni se začne z dnem, ko je začeti sklep, da se začne postopek kršitve. Ne pa dan, ko je prišlo do kršitve. In tretjič, zagotavljati transparentnost s tem, da se objavi sklep brez. Uh, Z, brez odlašanja, z možnostjo, da se objava priloži na najkasneje tri leta, zato da ne je prišlo do pretresov na finančnih trgih. In tu radi povedali, da imamo pomislek glede predlogov sprememb LS, saj ti uh, omogočajo um, da se objava eh, odloži sine die, ker uh, so zapisali, da pač se lahko to objavi potem, ko bodo še pa ne vsi, vsa, vsa pravna sredstva in tako naprej. In to mislim, da je proti načelu transparentnosti in pravičnosti. Ožek, SR ima post. Kot Ožek za skupino EKR. Izvolite. Predsedniče, pani panovje. Ostatni krizis financiranja. Hvala lepa, gospe in gospodje. E, finančna kriza je spodkopala zaupanje v bančni sektor. In zelo pomembno je, da imamo nadzorni sistem in dovolj transparentnosti, zato da lahko preprečimo takšne situacije. Izmenjava statističnih informacij je ključnega pomena, vendar moramo zaščititi zaupne podatke, občutljive podatke. Strinjam se z načelom, z načeli obeh poročil in predlogi spremen parlamenta so uravnoteženi. Vendar pa se bojim političnih nevarnosti, ki izhaja iz tega, da prenesemo tako pomembne nacionalne pristojnosti na evropsko raven. Te določbe so del večjega mozaika, ki vodi v integracijo uh, več sistemov držav članic, tudi finančni, glede tega sem skeptičen. Hvala. Gospa van Nieuwenhuizen za Alde, izvolite. Dank u wel, voorzitter. Eh, allereerst wil ik graag de beide rapporteurs als mede de... Eh, hvala lepa. Hvala bijan pročevalcem, pa tudi vsem kolegom, ki so delali na tem. To je zelo pomembno delo. V zadnjih letih smo videli, da da neustrezen nadzor bank ima lahko katastrofalne posledice za finančne trge, pa tudi za gospodarstvo. Na 4. novembra je bila rojena Evropska bančna unija in glavne banke so sedaj pod nadzorom Evropske centralne banke in to je zelo pomembno. Pomembno je, da ECB se lahko pravično in učinkovito umeša, kadar je to potrebno. Zato, da se izognemo uh, težavam, kakršni smo, smo že bili priča uh, Eh, ko se je začela finančna kriza. Ta dva poročila sta ključnega pomena. In tri elementi so bili ključnega pomena. Prvič, trebalo je okrepiti finančni sektor, potreben je um, nadzor v bančnem sektorju. To je nujno za povečanje zaupanja na evropski ravni, pa tudi na mednarodni ravni, zato da imajo evropske finančne institucije ustrezen ugled. Sankcije je tudi treba uvesti za tiste banke, ki, ki se ne držijo zakonodaje. In torej, držati smo tudi pravila, da tisti, ki se ne drži pravil, plača. Moramo se izogniti finančni nestabilnosti. Kaj to pomeni? Da moramo objaviti kršitve bank in to v razumnih rokih finančna redostojnost, torej pomeni, da je treba objaviti rezultate glede takšnih kršitev, ko je preiskava končana. Potem vprašanje statističnih podatkov. Nadzornik mora imeti dostop do teh podatkov in to je zelo pomembno. Hvala. Tijas, minuti, sekundi, Sedaj pa gospod. Matijas, izvolite. Potem. Uh, uh, uh gospod Gigol za zelene, ena minuta, izvolite. Ja, hvala lepa. Čisto na kratko, kolegice in kolegi. Drage predsedajoči, draga Kay Swinburne, pri tem poročilu se v splošnem strinjamo veliko, konfliktov ni bilo, hvala lepa za sodelovanje. Spregovoriti želim o dvojem. Prvič, področje statističnih podatkov za skupen nadzor preko Evropske centralne banke. Mislim, da ne gre toliko za problem teoretične, ampak praktične narave. Sprašujem se, ali je ustrezno, da bo ECB imela sedaj neke vrste kreditni register do 50 tisoč evrov, potem pa bo imela podatke, o vsaki banki, o vsakem kreditu, ne vem, eh, kdo je tukaj upošteval načelo sorazmernosti. Gospod Balc je na to že opozoril, mislim, da bo to povzročalo probleme zaradi večkratnega poročanja. Tendenca bo, da bomo pretiravali in morda bi komisija lahko preverila, da bi zadeve uskladili z za načelom sorazmernosti. Sankcije v zvezi s tem imamo še nekaj problemov, če bi do objave prišlo pred pritožbo iz eh, vidika načel mm, pravne države, gre za neke vrste predsodek, če se nekdo proti sankciji ne more več braniti, potem sankcija začne veljati že z samo objavo. Zato se strinjamo z ELS, govornik je bil prekinjen. Še nekaj me zanima, kaj meni komisija v zvezi z tistim problemom v členu v zvezi z SSM. Ja, e. Hvala, gospod uh, Oflin, za skupino e FDD. Minuto in pol, izvolite. Uh, last, uh, Na zadnjem sestanku odbora Ekona sem gospodu Dragi povedal, da mi, je, da mi ga je žal in še vedno mi ga je žal težave, da lahko zadeve prilagajamo, kolikor pač hočemo, glede tega, kar počne ECB, vendar še vedno imamo zelo eh, suboptimalno evroobmočje, le če bomo odpravili nacionalne vlade, nacionalne identitete, tete, bi lahko ustvarili območje, kjer imamo lahko pač le eno valuto. Torej, zato bi potrebovali res izjemno politično moč, da bi dosegli Eh, takšne kulturne spremembe. Tega sveda nimamo in upam, da tudi ne bomo nikoli prišli v takšno situacijo. Edina prava, pravi način je to, da bi odpravili evro in da bi imeli nacionalne valute, uh, za katere bi skrbile nacionalne vlade, ki bi skrbele za interese svoje državljanov. Torej, na ta način bi lahko uh, bolje poskrbeli za nacionalne gospodarstva in tudi razlike v menjalnih tečajih bi lahko uporabili za odpravo finančnih težav. Mislim, da tu želimo uh, lepiti obliž na uh, vozilo, ki ne deluje in sedaj, ko uh, pričakujemo, da ljudi da, da vrčujejo, menim, da je bolje, da evro pošljemo na smetišče zgodovine. Minuti, sekundi? Minuta in pol, uh, gospod Marosek, izvolite. Šanovni predsedniki, šanovni gospodje. Eh, Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, skoraj polnoči že. In kaj to pomeni? Da nam ni vseeno za te teme. Tu govorimo o podrobnosti glede delovanja ECB. Hkrati pa se bojim, kriza izhaja iz drugega vera in sicer iz samega sistema sistem ECB je tak, da je povezan s krizo. ECB deluje kot institucija, ki naj bi nadzirala dotok evra. In kaj to pomeni? Inflacijo, depreciacijo evra. Depreciacija evra bi koristila ECB. In hkrati to pomeni izgubo za vse uporabnike te valute. To devalvira to valuto. Vsa nacionalna gospodarstva so nekoč imela svojo valuto in so lahko nadzirale uh, vrednost svoje valute. Sedaj pa pravzaprav hranimo tega velikega parazita, ki je tudi ver te krize. In ne smemo se zgubiti v gozdu, ker gledamo listje in ne vidimo gozda. Ne, mislim, da se moramo povrniti v sistem nacionalnih valut. Hvala. Gospod Ferber, minuto in pol izvolite. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Sedaj ne gre za vprašanje evro, da ali ne. Gre za to, kako bo v bančni uniji Evropska centralna banka upravljala svoje naloge. Zato potrebujejo statistične podatke in zato seveda morajo od, uh, imeti možnost, da nalagajo sankcije tistim bankam, če ne izpolnjujejo nalog. Tisto, kar so nacionalni nadzorniki opravljali do sedaj, bo sedaj opravljala ECB, za banke, ki spadajo v njeno pristojnost. Zato seveda kot ELS pozdravljamo oba predloga. Govoriti želim o sankcijah, kaj ti moja skupina je še posebej zainteresirana za to. Poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do dvojnega kaznovanja. Javna objava bo mogoča šele takrat, ko bo pravnega postopka konec, tako pač tudi mora biti. Potem pa še vprašanje kam teče denar. Zelo sem presenečen, ko uh, govorimo o sankcijah. Kolegice in kolegi, ki so zahtevali, uh, ki so podali predlog v tej smeri, me zanima, kaj menijo uh, o tem. Reševalni mehanizem tukaj ni ustrezna rešitev, mislim, da eh, moramo postopati drugače kot ALS, e eh, predlagamo drugačno temo. Hvala lepa, dragi Oljeren. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fernandes, yksi minuutti. Hvala, gospod Fernandes, ena minuutta. Muchas gracias, presidente. La Unión Bancaria... Hvala. Bančna unija sedaj deluje in imamo skupni nadzorni sistem ki tudi že deluje in kmalo bomo imeli tudi reševalni mehanizem in upamo, da bodo, da bodo torej naše prihranki na varnem, vendar le 55 milijonov evrov bo na voljo. Zato socialisti eh, smo vložili predlog spremembe, saj menimo, da bi lahko s kaznimi polnili tudi ta reševalni mehanizem. Torej, to je bil še dodaten ver sredstev za ta reševalni mehanizem, ki ima že tako ali tako malo sredstev. Zato prosim, da podprete naš predlog spremem, ker bomo s tem okrepili bančno unijo in bomo tudi tako omogočili hitrejši izhod iz aktualne krize. Hvala, gospod Luka. Minuta, izvolite. Äh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ne gre za to, ali potrjujemo bančno unijo ali ne, gre za to, ali naj ECB prevzame nadzor oziroma spremljanje določenih bank. To je zelo pomembno vprašanje. ECB je odgovorna za oskrbo z denarjem, ali so pristojni tudi za nadzor nad krediti. Ne vem, morda prihaja do te konflikta interesov. Konflikte interesov že imamo, kajti vidimo, kako ECB izvaja denarno politiko, kajti v strukturni krivulji, naprimer, kupujejo listinje nevrednostne papirje in s tem ustvarjajo težave. Oni so pristojni za naš denar, za naš, naše kredite in zanima me, ali se čutijo pristojne za to, da bodo skrbeli za kredite za MSP-je. To je neke vrste super organ brez demokratičnega nadzora. Niso izpostavljeni demokratičnemu nadzoru in tega ne moremo trpeti v Evropi. Hvala. Hvala. Gospod Anemas, ena minuta. Hvala. No, to je gotovo nova etapa v zgodovini Evrope. Sedaj bomo prenesli poblastila na ECB, ki bo imela sistemske pristojnosti, ki jih doslej ni imela. V parlamentu imamo pristojnosti, ki so nam jih prenesli, vendar eh, vedno bolj nam govorijo, da, eh, da je naša valuta ogrožena in s tem tudi družba. Mi Euroskeptiki smo tisti, za katere uh, pravi, da smo nacionalisti. Mi smo proti evro zato, ker je to uh, napačna politična odločitev, da imamo evro, saj to koristili elitam in to škoda državljanom. Mi smo pragmatični, ko pravimo, da mora ta valuta uh, izginiti

predsedujoči, podprl bom predlog sveta, da prenesemo pristojnosti na ECB, ki naj ima nadzor nad najpomembnejšimi bankami v Evropski uniji. Lahko se pogovarjamo o teh pristojnostih, vendar če. ECB le nadzira, ne more pa sankcionirati eh, kršitev, potem seveda ne more izvajati svoje nadzorne funkcije. To bi škodovalo gradostojnosti celotnega procesa nadzora in tudi same ECB. ECB in svet morata upoštevati priporočila Evropskega parlamenta, kaj ti ta dajo več jasnosti, kar zadeva transparentnost postopkov, pa tudi glede odnosa med ECB in centralnimi bankami v državah članicah. Hvala. Niedermayer. Hvala. Gospod Niedermayer. Thank you very much, uh, Hvala lepa. Gospod presedujoči in Lord Hill, najprej ob tej priložnosti bi čestital prejšnjemu parlamentu in svetu, ki sta pripeljala bančno unijo do tega, da je zaživela. Mislim, da to res izjemen uspeh. ECB želim vse najboljše. Prostopek je skoraj da že zaključen, vendar določene stvari so še odprte, določene stvari še moramo razdeliti in moramo tudi zagotoviti, da bo zakonodaja delovala tako, kot je bilo mišljeno. Torej, moramo se osredotočiti eh, na vprašanje eh, pomoči v bančni uniji, kar zadeva sam predlog. Mislim, da je do, to dober predlog in eh, odbor Ekon je odpravil dobro delo. Najprej glede sankcij moramo najti kompromis med transparentnostjo in učinkovitostjo. To je težko v finančnem sektorju, kajti če bi prehitro razkrili odločene izsledke, bi to lahko bila eh, zelo velika napaka. Zato sem podprl predlog in kompromis, ki smo ga dosegli v odboru Ekon. Kar zadeva statistične podatke, eh, statistični, eh, statistične zahteve strani centralnih bank so vedno Eh, velike in mislim, da je treba zmanjšati eh, breme statistik na, eh, v finančnem sektorju. Maletic, minuti, Pa Maletic, minuti in pol. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, poroču, gospod poročevalec. Um, za učinkovit nadzor potrebujemo kakovostne podatke in potem se moramo tudi odločno um, odzvati, če ugotovimo, da je prišlo do nepravilnosti. In oba, obe poročili omogočata ravno to in s tem bomo imeli uh, uh, dobro bančno unijo, kar je tudi naš cilj. Zato se tudi strinjamo glede teh poročil v veliki meri. Strinjam se, da če ECB želi izvajati svojo nadzorno vlogo, potem mora imeti dostop do statističnih informacij. Vendar sistem mora biti jasen in enostaven in mora upoštevati nacionalne postopke. Ko govorimo o nalaganju sankcij, sveda je, je treba imeti eh, sankcije, s katerimi se odpravijo oziroma Eh, kaznuje z, uh, zaradi nepravilnosti. Moramo imeti jasne filme, ki bodo uh, skladne z nacionalnimi in evropskimi pravili. Mislim pa, da so ta vprašanja v obeh poročilih dobro rešena. Hvala. Kitos, Rustaja. Hvala lepa, gospod Karas. Minuta in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje, podpiramo bančno unijo, in uh, veseli smo, da imamo ti dve poročili in to bo zagotovilo dva dodatna instrumente, B, po eni strani statistiko, po drugi strani pa mehanizem nalaganja sankcij. Zato, da bo ECB lahko bolj učinkovita v bančni uniji. Pri statistiki še obstajajo nekatere pomankljivosti glede sorazmernosti, ta še ni izvedena tako, kot je treba, pri mehanizmu sankcij, pravimo ja, kajti pravila brez sankcij so kot riba brez mesa. Ne želimo pa dvakrat kaznovati in zato zahtevamo ločevanje med nalaganjem sankcij in javno objavo. Javna objava se mora zgoditi le, ko so vse pravne možnosti izčrpane. Drugače ne bomo zagotovili samo, dvojno, samo dvojnega kaznovanja, ampak bomo škodovali mehanizmu, od katerega so odvisne vse banke. Predlogi so uravnoteženi in uh, to bo še en pomemben gradnik našega finančnega in gospodarskega sistema, zato da bo bolj varen in trajnosten. Hvala. Hvala, gospod Kricos, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam želim podpreti predlog spremembe številka 4. Gre za mednarodno globalno razsežnost sankcije. Evropske banke, ki delajo v ZDA, delajo v okviru strožjega pravnega in upravnega okvira kot ameriške banke, ki delajo v Evropski uniji. Zato se lahko pojavi možnost nelojalne konkurence v tem globalnem bančnem trgu. Zaradi tega bi lahko američani imeli spodbude, da bi naložili težke sankcije. In ko prebiram mednarodni tisk, vidim, da takšni primeri že obstajajo. S tem predlogom spremembe bi šli v pravo smer, drugače je gledano celoti predlog dober, bančna unija je politično sprejeta in eh, direktor Evropske centralne banke je dejansko zelo kompetenten, je dinamičen, učinkovit in ve, kaj počne tudi za Lorda Hela imamo lahko samo lepe besede, dela hitro in učinkovito. Enako pa velja tudi seveda za člane odbora Ekon, ki so odgovorni za to področje. To je zelo pozitivno sporočilo v Evropski uniji, ki je v težavah in se spopada s problemi. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega, dva govornika, vsak za minuto. Prvi gospod Andran Dierkas, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, govoril bom o konfliktu interesov. Evropska centralna banka opredeljuje finančno politiko in ima vedno več pristojnosti. Po drugi strani pa ima veliko pristojnosti na področju nadzora. Nadzira 130 sistemsko pomembnih bank in te banke imajo v lasti 81 odstotkov vseh finančnih sredstev Evropskega finančnega sektorja. Evropska centralna banka pa je kreditor držav članic na sekundarnem trgu po nižji ceni kupi vsaj 217 milijard evrov državnih obveznic. Evropska centralna banka pa je po drugi strani tudi članica trojke. To pomeni, da je neke vrste tehnični svetovalec. Gre za konflikt interesov. Imamo okrepljeno centralno banko brez ustrezne protivteži vsemu temu. Hvala. Hvala lepa gospod Viegas. Hvala lepa. Spregovoriti želim proti temu, kar je po našem mnenju širitev mandata ECB-ja v okviru pristojnosti, ki jih ima. Kriza je udarila po evroobmočju in ECB je postopno širila svoje pristojnosti, še posebej na področju gospodarstva na sekundarnem trgu kupujejo državni dolg, potem so začeli zagotavljati sredstva in kredite na dolgi rok, kupovali so toksične obveznosti, zaradi tega je dejansko kupila neustrezna finančna sredstva. Sedaj se utika na področja, kot so socialna varnost in blaginja. Ima pristojnosti, ki jih nima nobena druga institucija. Kako je mogoče združiti denarno politiko in bančni nadzor v eni instituciji. To, po mojem mnenju, ne vodi nikamor. Ustanovni očetje se obračajo v grobo. Vse bi morali podvreči demokratičnemu nadzoru in vse te reforme implicirajo spreobrnitev institucij in to gre proti demokratičnemu življenju v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gigold ima vprašanje za gospoda Vigasa. Se strinjate z vprašanjem? Spremete vprašanje, gospod Vigas? Mr. Gigold, uh, 30 sekund, sir. 30 sekund, gospod Gigold. Čisto na kratko. Povedati moram, da imam počasi že vsega dovolj. Imamo razpravo o dveh delih zakonodaje. Nekateri poslanci govorijo, zakaj evro ni dober, nekdo se pritožuje nad trojko, vi nam podajate splošne izjave o ECB. Lepo prosim, držimo se razprave. Imeli smo razpravo o bančni uniji, o evro in tako naprej. Lepo prosim, držite se teme razprave. To me res moti in odločiti se morate, ali želite sodelovati v tej razpravi ali ne. It's a concrete question. Nisem zasledil kakšnega konkretnega vprašanja o tem, ampak eh, gospod Vigas, če želite, se lahko seveda odzovete. Hvala lepa, zelo veliko še imam zapovedati. Hvala lepa, gospod Gigold. Omogočili ste mi, da do konca povem, kakšno je moje mnenje. ECB ne more biti samo tehnokratska ustanova, ima politične aspekte in ta tehnična razprava je zmotna, zadeva je mnogo širša. Ne moremo zadeve poenostaviti na tehnično raven. Hvala lepa. Sedaj pa Lord Hill za komisijo dve minuti. Izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava je zelo zanimiva, ne glede na to, da je ura pozna. Gospod Gigold nas je sedaj spet vrnil nazaj na tehnično naravo naše razprave. Mislim, da to kaže, kako pomembna je faza izvajanja, ki smo jo sedaj začeli izvajati. To je zelo pomembno področje mm, finančnih storitev. Seveda hudič se skriva v podrobnostih. Kako sem že povedal, komisija je sprejela svoje mnenje o priporočilu v zvezi z statističnimi podatki. Svoje mnenje v zvezi s priporočilom o sankcijah pa bo sprejela v prihodnih tednih. Slišal sem, da so nekateri podali komentarje, nekateri so celo ostali v dvorani o tem, kako pomembno je, da podatke ostanejo zaupni, kako pomembno je sorazmerno poročanje, kako pomembna je enaka obravnava za vse in kako pomemben je dober nadzor. Seveda bom vse to upošteval. Hvala lepa Evropske centralne banki, da so pripravili obe priporočili. Mislim, da bomo s tem parlament, komisija in svet imeli ustrezno osnovo za delo. Ključnega pomena je, da imamo močen in eh, pravno brezhiben mehanizem nalaganja sankcij. Kako sem dejal prej, eh, imamo nekaj pomislekov v zvezi z pravno podlago pri enem od dveh priporočil. Tesno bom sodeloval z parlamentom ECB in svetom, zato da bi imeli neke vrste uravnotežen dogovor na koncu. Poslanci si to prav gotovo želijo, na koncu pa lahko povem, da se želim zahvaliti gospe Swinburne in gospodu Gualterju za poročili. Mislim, da smo dobili nekaj, o čemer lahko razmislimo in to bo prav gotovo ustrezna pot. Naprej, hvala lepa. Sedaj pa še oba poročevalca, dve minuti vsak, najprej gospod Gualtier, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da ne bom govoril dve minuti. Kar zadeva poročilo o zbiranju statističnih podatkov, mislim, da vlada splošno soglasje in da se strinjamo s komisijo. Zato predlagam in predvidevam, da bomo jutri poročilo sprejeli z veliko večino in uh, upam, da bo tudi svet upošteval naša priporočila in da bo enako veljalo tudi za komisijo. Sicer mislim, da obstaja nekaj pravnih in tehničnih težav z drugim poročilom. In uh, vem, kaj je povedal komisar v zvezi z dvomi o pravni podlagi in v zvezi z koherentnostjo uredbe SSM. Upam, da se bo to upoštevalo jutri, ko bomo glasovali o poročilu Swinburne v zvezi s tem. Hvala. Next, uh, Hvala lepa, gospa Swinburne. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zdi se mi, da sem imela nekaj tehničnih težav, kakorkoli že. Kolegice in kolegi, jutri pozivam, da pošljemo močno sporočilo svetu, da je treba povečati preglednost in javno razkrivanje v zvezi z sankcijami. Danes je postalo jasno, da je še problem, ki je kontroverzen in sicer ali naj bi pred javno objavo morali do konca izpeljati tudi pritožbeni postopek. Ne vem, kako bo komisija uravnotežila to potrebo potem, da so javni podatki in pravice do pritožbe. Seveda pa morajo uravnotežiti tudi zahteve zakonodaje SSM s tem poročilom in postopkom postopki za objavo informacij podjetij, ki kotirajo na borzi in tudi nekatere druge zahteve obstajajo. Prepričana sem, da bodo pri komisiji poiskali rešitev in pozivam kolegice in kolege, da pošljajo močno sporočilo v zvezi z javnim razkrivanjem informacij. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, gospa Swinburne. Razprava je konec. Glasovali bomo jutri. Naslednje zasedanje bo jutri, v sredo, 26. novembra, od 9. Eh, naprej.